in strategije za boj proti raku. Torej, začeli bomo z eh, komisarko, potem eh, koordinatorji in na to ostali poslanci po dve minuti vsak. Eh, že tako ali tako zamujamo deset minut, imamo pa kar veliko tem, ki nas čaka. Izvolite. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Spoštovane članice in člani odbora ENVI, spoštovani predsedniki odbora. Nekatere izmed vas eh, videvam tako pogosto, da vas eh, lahko že kličem kar po, po imenu, ne po priimku. Eh, upam, da bomo torej s tem tesnim sodelovanjem lahko nadaljevali tudi v prihodnih letih. Še enkrat hvala za povabilo danes. Veliko veselje mi je, da sem lahko tu skupaj z vami na tej izmenjavi mnen. Kot rečeno že mnogo krat, in to ni nekaj, kar le rečem lahkega srca, kar se mene tiče, je izmenjava mnen in tesno sodelovanje s parlamentom nekaj izredno pomembnega. To je nekaj, kar vem, da je zelo pomembno za vse nas, za vse tisto, kar želimo skupaj doseči kot komisija in Evropski parlament. Tudi sama sem bila dolga leta poslanka, tako da vem, kako pomembno je sodelovati. Najprej zahvala vsem tistim, ki ste nas eh, počastili svojo prisotnostjo na otvoritveni slovesnosti za novo strategijo za boj proti raku, ki je potekala v parlamentu. Gre namreč za dogodek z pomembnim sporočilom. Mi kot Evropa namreč želimo pomenljivo ukrepati v boju proti raku. Menim, da je število ljudi, ki se je udeležilo dogodka in bolj kot to tudi energija, ki je tam prevevela ozrače, kaže na to, kako velika politična in javna podpora vlada tej pobudi. Drug oziroma tretji pomemben razlog, zakaj menim, da je bil ta dogodek uspešen, pa je, da je to pokazalo, da bomo državljane in uh, vse deležnike v prihodnjih mesecih zelo resno upoštevali. Kot veste, gre za strategijo, ki je tudi osebno zelo pomembna meni in tudi številnim drugim tu v dvorani iz eh, takšnih in drugačnih razlogov. Zdaj smo v fazi dialoga, v fazi posvetovanj torej. Vi ste sestavni del tega procesa in mi vsekakor želimo prisluhniti vašim stališčem. Zato bi vas prosila, če lahko, kolikor se le, da to delite s svojimi volilnimi telesi s svojimi volilnimi okroži. Kajti tu gre za to, da smo kar se da vključujoči, namesto da potem mi tu pripravimo neko strategijo in jo predstavimo konec leta. Če ta proces ne bo vključujoč, če ljube, ljudje ne bodo čutili, da so sestavni del vsega skupaj, potem ne bomo uspešni. Nihče si ne more lastiti strategije za boj proti raku. Vsi si moramo lastiti strategijo za boj proti raku, zato morajo vsi sodelovati. Kje stojimo? V tem trenutku skušamo identificirati najpomembnejše ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, eh, upoštevajoč celoten potek bolezni, od zgodnega diagnosticiranja do preventive, eh, paljativna oskrba, eh, potem obravnava preživelih. Prav tako bomo obravnavali tudi vprašanje diskriminacije in zaposlovanja bolnikov, ki so preživeli raka vidimo številne mlade, ki so preživeli raka kot otroci, se sedaj soočajo z novim izzivom kot eh, izzivi zaradi diskriminacije. Tako da tudi to je vprašanje, ki se ga bo potrebno lotiti. To je povezano tudi z drugimi prioritetami EU. Imamo raziskovalni eh, projekt za eh, raka v obzor, pri obzoru Evropa, potem tudi za farmacevtske raziskave. Uh, Eh, vse to je sestavni del eh, moje naloge, mojega portfelja in vse to je povezano z strategijo za boj proti raku, tako da to je vse odraz enotnega pristopa. Naš pristop bo osredotočen na ljudi, bo holističen in iskreno menim, da bomo dobili priložnost kot Evropski parlament, kajte vi kot Evropski parlament ste na tem močno delali, to ste izpostavili kot pomembno prioriteto, tudi skupina eh, evropskih poslancev proti raku, ki zdaj šteje že več kot 100 članov, je pomemben člen in v zadnjih letih ste močno izpostavili to vprašanje raka. Eh, za komisijo je sedaj to postala politična prioriteta in mislim, da imamo res svojo vrstno priložnost, da poskušamo spremeniti pojav raka širom eh, Evropske unije in to je nekaj, kar upam, da nam bo uspelo. Obenem in Paskal je to že omenil, delamo zelo trdo na strategiji od eh, vil do vilic. Zadeva je bila predvidena za konec maja, zdaj smo jo že prenesli na začetek marca, da se na ta način lahko okrepi trajnost in vzdržnost eh, prehranske verige. Želimo prehranski sistem, ki bo bolj neutralen, bolj trajnosten, bolj pozitiven tudi v smislu vpliva na okolje. Poskrbeti moramo za to, da bodo državljani deležni visoke ravni varne prehrane, kar od nas eh, prečakujejo. To, kar se je zdaj eh, dogajalo v zadnjih letih, je nespremljivo. Hrana mora postati še bolj kakovostna, dostopna za državljane in eh, tudi za informacijami, ki jih lahko enostavno razumejo. Moramo pa upoštevati in razumeti tudi širši kontekst, v katerem se gibljajo kmetje in ribiči in njihove naloge pridelave varne hrane in ohranjanja življenja v naših oceanih. Oni bodo igrali osrednjo vlogo pri tej tranziciji in zato moramo najti načine, kako jih podpreti. Ta strategija bo zadevala več prioritet, še posebej zmanjšanje pri eh, uporabi kemičnih pesticidov, zmanjšanje uporabe gnojil in antibiotikov. Ne bomo šla zdaj v podrobnosti, pripričana sem, da bodo še vprašanje na to temo. Potem eh, državljani tudi izražajo jasno skrb in eh, komisija namerava pripraviti realne cilje in ukrepe, iščemo načine, kako izboljšati informiranost potrošnikov z vidika označevanja hrane. Prav tako bomo obravnavali izzive z vidika završkov hrane in seveda pri strategiji od Vildo Vilic bo več ukrepov namenjenih tudi področju dobrega počutja živali, kar je področje, ki mu tudi sama osebno pripisujem velik pomen. V podporo temu prehodu, tej tranziciji, bo sta SKP in pa skupna ribiška politika ključni orodi za doseganje rezultatov. Z vami bomo torej tesno sodelovali pri pripravi te strategije, da bomo lahko dosegli otepljive rezultate za okolje in gospodarstvo. Stališče odbora NVI so zelo pomembna, če želimo najti pravo ravnovesje. Zato vsekakor želim eh, zelo odprto prisluhniti vašim eh, pomislikom, skrbem, odgovoriti na vaše vprašanja. Vedno pa sem tudi na voljo za dodatna srečanja, da lahko upoštevam eh, vaše stališče oziroma vaše pomisleke. In če zaključimo, kar zadeva COVID-19 kot to je ime, pod katerim zdaj poznamo koronavirus, to je eden velikih izzivov, s katerimi smo se morali soočiti mm, zelo zgodaj v našem mandatu. Razmere se spreminjajo iz dneva v dan, tako da karkoli povemo, je seveda vezano na situacijo, ki se nenehno spreminja. Moje sporočilo ministrom za zdravje na izrednem svetu prejšnji četrtek je bil, da potrebujemo enoten odziv in da se kot države članice kar se le da ustrezno usklajujemo, koordiniramo. Virusi ne poznajo meja, tudi naš odziv ne sme poznati meja. Zato moramo zelo tesno sodelovati, če hočemo ustrezno spremljati način, kako države članice sprejemajo odločitve oziroma kako se odzivajo. Države članice so se zelo pozitivno odzvale in sedaj krepimo naša prizadevanja za podporo državam članicam glede pripravljenosti, iščemo tudi sredstva za to, da zagotovimo dodatno podporo. Dejala sem že, da bomo podprli skupne nabave za osebno zaščitno opremo, kajti to je nekaj, kar so ministri vsekakor zahtevali. Prav tako bomo poskrbeli za to, da bo izboljšena razpoložljivost zdravil znotraj EU, če bo to še kaj vprašanje, lahko povem več. Tesno sodelujemo z ECDC-jem in WHO-jem. Eh, financiramo raziskave za odkritje ustreznega cepiva, prav tako podpiramo Kitajsko z nujnimi medicinskimi pošiljkami oziroma pošiljkami medicinskih pripomočkov in opreme. Z kitajskim veleposlanikom v Bruslju sem se že sestala, tako smo se odzvali. Prav tako eh, smo zagotovili dodatnih 18 ton medicinske opreme, to je odposlal italijanski rdeči križ eh, v Beijing. Tako da vsekakor je treba sodelovati s Kitajsko, če želimo ta virus omejiti. Gre za globalen pristop, tako je pomembno, da pogledamo, kaj počno države članice z vidika zdravstvenih sistema, ampak treba je pomagati tudi državam onkraj EU. Torej, virus COVID-19 je za nas eh, zelo jasen primer partnerstva na ravni EU. in eh, rekla bi, da sem kot komisarka lahko zadovoljna, kajti vse do sedaj je bila ta koordinacija dobra, ampak ker se razmere, kot rečeno, vse čas razvijajo in spreminjajo, moramo imeti pač v mislih dejstva, kakršna so zdaj, obene pa biti tudi zelo budni nad razvojem situacije v prihodnih dneh in tednih. S tem zaključujem, upam, da nisem presegla predvidnega časa. Hvala lepa. Torej, če začnemo z ELS, Peter Lize, ura na ekranih ne deluje, tako da vam bom jaz pokazal, kdaj se bližata dve minuti. Peter Lize, torej kot prvi za ELS. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka. Najprej hvala lepa za ta odličen dogodek pred dvema tednoma v plenarni dvorani Evropskega parlamenta. Kot ste sami dejali, je bilo to zelo energično srečanje. Upam, da bomo to energijo lahko zdaj kanalizirali v dejanske ukrepe. V osrčju naših prizadevanj mora biti bolnik, pacijent in na, eh, na koncu tega procesa moramo priti do uspešnega rezultata, da bomo torej lahko vodili uspešnejši boj proti eh, raku, da bo tudi stopna preživetja višja. Če želimo bolnikom pomagati, potem moramo imeti v osrčju našega interesa tudi pravnike, kajti pravniki so tisti, ki nam morajo povedati, kakšne možnosti imamo glede na ustanovne pogodbe in kje moramo biti morda nekoliko bolj zadržani kajti nobenega smisla nima, da na koncu dajemo ne vem koliko priporočil državam članicam, potem pa nimamo nobenega inštrumenta za to, da se te zadeve dejansko uresničijo. In mislim, da je jasno, da je pristojnost na področju zdravja pri državah članicah, ampak spomnimo se mm, tudi prepoved oglaševanja tobaka. E, tam smo se naslovnili na zakonodajo z področja notrnega trga. Zdaj, če pogledamo uh, diskriminacijo preživelih po raku in tako naprej, tu mislim, da lahko naredimo bistveno več, kot si morda mislimo na prvi eh, pogled. Imamo tudi problem pri razpoložljivosti zdravil. To je problem, ki se pojavlja že zelo dolgo, ampak s koronavirusom in drugimi primeri so eh, stvari še bolj očitne, tako da komisiji lahko samo toplo priporočim, da se skupaj lotimo te res prednostne teme. Hvala. Hvala, Petr. Dve minuti in štiri sekunde, toliko da veš. Ja, to je bilo zdaj kar nekaj pritiska tudi name. Hvala, predsednik, za besedo, hvala, gospa komisarka, za vašo prisotnost, za vašo predstavitev. Najprej naj povem, da me zelo veseli vaša zavezanost, kar zadeva boj proti raku. Resnično pomembno je, da to jemljemo resno. Prav tako naj povem, da to, kar ste dejali glede koronavirusa, je zelo pomembno za nas in še enkrat naj povem to, kar pravijo vsi ostali. Biti moramo pripravljeni, deliti moramo informacije, zelo dobro je to, kar počnete tudi na področju znanosti in uh, mislim, da je pomembno, da vse to poteka, glede tretjih držav. Prav tako, tako da mm, kar naprej s tem delom obveščajte nas in poskrbite tudi za to, da bodo ministrstva zdravja tudi ustrezno pripravljeni. Bi pa se rada vrnila k načrtu za boj proti raku. To je zelo pomembno, to ima veliko vrednost. Zanima pa me, kako se lotevate vzrokov raka. Razmišljamo o alkoholu uh, in pa tudi, in tu bom uh, tudi podala jasnejše vprašanje, povezava med uh, vse večjo dnevno izpostavljenostjo kemijskim snovem in endokrinim motilcem kot vzrokom za povečano obolelico za rakom. Ali se bomo lotili tega vprašanja, še posebej glede na prihajajočo strategijo na področju kemikali eh, in trajnosti, kako bomo to združili in upoštevajoč tudi negativne učinke endokrinih motilcev in pa horizontalnih učinkov teh eh, kemikali. Razmišljam o strategiji od vildovilic, boj proti raku in eh, strategije za kemikalije, kako se komisija loteva povezav med temi elementi in kako lahko boste poskrbeli za to, da se endokrine motilce obravnava horizontalno, kajti po mojem mnenju je to res velikanski zdravstveni problem za Evropo, eh, ko vidimo, da našim državljanom resnično škodijo te endokrini motilci. Hvala lepa, skupina Renew. Hvala lepa, gospod predsednik, bom govorila francosko gospa komisarka pridružujem se temu, kar so dejali kolegi in se vam zahvaljujem za to, da ste sedaj sprožili posvetovanje o boju proti raku 4. februarja. Videli ste, da se nas je veliko število mobiliziralo, še posebej iz skupine Evropske poslanci proti rakom in vas spremljamo pri tem načrtu. Izpostavili ste ključne prioritete preventiva, dostop do kakovostnega zdravljenja, raziskave, izmenjava podatkov, vključevanje v, nazaj v vsakodnevno eh, življenje, palijativa in tako dalje. Imam nekaj konkretnih vprašanj za vas, gospa komisarka, in v tej fazi m, mm, posvetovanja se želim z vami pogovoriti o denarju. Moje prvo vprašanje zadeva ravno bistvo vsega skupaj, financiranje. Kakšni bodo viri financiranja tega načrta za boj proti raku? V našem odboru smo že izpostavili potrebo po proračunskem amandmaju v to smer, kako je s tem, kje stojimo. V okviru razprav o večletnem finančnem okviru me zanima, kakšna je vaša vizija glede financiranja tega področja. Nam lahko podate nek eh, okvir glede predvidnega proračuna za izvedbo te prihodnje strategije. In če imam še nekaj sekund, moje naslednje vprašanje in sicer porazdelitev prioritet med eh, načrtom za boj proti raku in obzorje, 20, obzorje Evropa. Ali boste ti dve pobudi potekali usporedno in boste morali torej nekako skupno obravnavati to tematiko. Hvala lepa. Marko Dreostov v imenu skupine ID. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana komisarka Kirjakides. V vašem prispevku ste potrdili, da ste odločeni, da boste ukrepali za pomoč potrošnikom pri izbiri eh, varne, zdrave hrane in da bodo bolje informirani. Namen je seveda eh, plemenit, ampak eh, dejstvo je, da je to nekaj, kar je treba prevesti v obveznost kar zadeva proizvajalce na nacionalni ravni in to lahko vpliva tudi na izvoz. Glede na to, da imamo v Evropi zelo eh, kompleksne informacije o hrani na embalaži in zato je treba vedeti tudi, da so ti podatki zelo negotovi, enako velja tudi za tako imenovani Nutri-Score. To je edini sistem, ki ga imamo v EU za označevanje na sprednji strani embalaže. E, to je nekaj, kar e, izhaja iz e, naše zakonodaje, saj ne. In je proti naši zakonodaji, saj ne vsebuje ustreznih podatkov o hranilni vrednosti. Naši potrošniki pa se morajo odločiti, ne da bi imeli dejansko informacijo o vsebnosti teh živil. Zato mislim, da se moramo odzvati na legitimne zahteve naših potrošnikov, ki želijo jasne informacije glede teh Eh, živil, ki jih kupujejo. Zakaj nimamo tudi drugih eh, schem? Imamo eh, številne druge scheme, ki so bistveno boljše od francoske. Eno je Nutri-Inform Battery, kar je Italija nedavno predstavila komisiji in tu naj bi podatke o hranilni vrednosti predstavljali ne v nekakšni splošni ravnosti, v splošnem povprečju in jih predstavljali kot pozitivne ali negativne, ampak eh, naj bi omogočili potrošniku, da razume realen prispevek takšnega živila k uravnotežni prehrani. Tu je potrebna razprava med državami, da najdemo skupno rešitev, ne pa da se zgolj unilateralno usiljuje neka rešitev. Ali ta komisija namerava pripraviti tudi sporočilo eh, glede schem uporabe in eh, tudi za objavo ocene učinka, ali pa boste še naprej izpostavili zgolj sistem Nutri-Score. Hvala lepa. Uh, greens, Hvala lepa v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa komisarka. Včeraj ste citirali poročilo EPTC glede tal. Tam je rečeno, da bo nemogoče ohraniti globalno temperaturo na varni ravni, razen če bo prišlo do globoke spremembe v načinu proizvodnje hrane v svetu. To me je veselilo prebrati, ampak ne razumem, kako lahko rečete, da bo prihodna SKP kakorkoli spodbujala kmete, da bodo aktivno prispevali k podnebnim ciljem in da bo strategija od Vildovilic zgolj dopolnjevala in podpirala eh, ta prizadevanja. Kot poslanka, ki sodelujem pri trenutni reformi SKP, se bojim, da vam moram sporočiti, da je to v najboljšem primeru optimistično. Tudi sama dikcija glede novega modela izvajanja je, se je spremenila, SKP ostaja v veliki meri nespremenjena. Ne gre za paradigmatsko spremembo, ki jo državljani in naši kmetje zahtevajo. Zadnje poročilo IPCC omenja spremembe, ki pa jih eh, ta reforma SKP ne izvaja. Že v prejšnjem SKP smo imeli ukrepe, ki spodbujajo kmete k zmanjševanju emisij in zaščiti okolja, ampak emisije iz kmetijstva bodo ostale na isti ravni kot leta 2005. Biotska raznovrstnost, eh, kakovost tal in voda se je znižala, obenem pa male kmetije izginjajo eh, z zaskrbljujočo hitrostjo. To pomeni, da SKP ne funkcionira ne za kmete, ne za okolje. Strategija od vil do vilic nima nobenega smisla, če ostaja le strategija na papirju, brez dejanskega vpliva na oblikovanje naslednje SKP in eh, opraviti tudi re evalvacijo skupne ribiške politike, da se zagotovi biotska raznovrstnost, potrebujemo sistemske spremembe. Strategija od vil do vilic mora biti usklajena z ambicioznimi cilji novega zelenega dogovora in kako je to mogoče brez ustrezne ekološke politike ocene SKP. Gre za največji del proračuna, ki odpade na SKP namreč. Kot komisarka pristojna za to področje, kako daleč lahko greste in kako daleč ste pripravljeni iti pri naši analizi prehranskega sistema, ali se boste zauzemali za zahtevane oziroma potrebne spremembe? Hvala. Uh, year, um... Hvala. EKR. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka. Zelo natančno sem se seznanila z tem eh, evropskim načrtom za boj proti raku, ki ga je Evropska komisija predstavila februarja eh, letos. Prav tako sem sodelovala na dogodku, ki ste ga prijazno omedili na začetku. Predlagani vidiki, na katerih eh, naj bi slonil evropski načrt za boj proti raku, ki vključuje preventivo, zgodno diagnostiko, zdravljenje, paljativo in spremljanje oseb, kot tudi po uh, izteku bolezni, je skladno tudi z polsko strategijo, ki smo jo sprejeli. Na tem področju Evropski načrt za boj proti raku vključuje tudi model oskrbe, v katerem je bolnik v osrčju sistema. Dostop do onkološkega zdravljenja in do sodobnih onkoloških zdravil je potrebno zagotoviti vsem onkološkim bolnikom, ne glede na to, kje prebivajo. Želela sem vas povprašati o podrobnostih glede predlaganega odprtja centra znanja z področja eh, raka. Eh, kakšne raziskave se bodo izvajale, kako se bodo upoštevali presejalni programi, eh, priporočila in tako naprej. To je namreč lahko veliko pomoč pri izvajanju nacionalnih strategij držav članic, ampak zanima me, kako naj bi izgledalo konkretno delovanje takšnega centra. Naslednje vprašanje, kako bo raziskovalna infrastruktura manj bogatih držav in pa novo nastali sistemi onkoloških mrež pripravljeni na sodelovanje v programih obzori Evrope, naprimer tretji stebr programa EIT. Ali Evropska komisija upošteva enakopravno porazdelitev sredstev, da bodo države z e, nižjo stopno razvoja zdravstvene infrastrukture tudi vključene. Gre za predklinične raziskave, medicinsko infrastrukturo in tako naprej. Ali bodo sredstva in investicije, ki naj bi bile namenjene za boj proti raku, ohranjena na isti ravni in ali bo Evropska komisija storila vse za to, da ne omejuje investicijskih eh, tokov, ali bo operativna in investicijska aktivnost eh, ostala na isti ravni. In še zadnji stavek, zanima me tudi, kakšni so, mm, kakšni so, največji, kakšni so največji izzivi poleg financiranja glede vzpostavitve te onkološke mreže na ravni povezovanja držav članic. Hvala lepa in še zadnji govornik v prvem krogu zaguje gospa Konečna. Hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa komisarka, hvala za vašo prisotnost danes tu. Gre za zelo aktualno tematiko. To soboto obeležujemo dan redkih bolezni in več aktivnosti je posvečenih tej tematiki celoten teden. In to v bistvu je povezano z nečem, kar ste omenili. Omenili ste boj proti raku. Ampak po mojem mnenju imamo velikanski potencial tudi za raziskave na področju redkih bolezni. In po mojem mnenju bi tu na tem področju Evropska unija morala biti simbol sodelovanja. In Evropska unija mora pokazati, kako se skupaj lahko marsikaj doseže. Kaj menite o zakonodaji glede redkih bolezni je še iz prejšnjega mandata. Govorimo o pomoči bolnikom, jim lahko pomagamo morda z hitrejšim dostopom do zdravstvene oskrbe. To verjetno pomeni, da se bo ta dokument HDA na evropski ravni tudi sprejel, kajti le na ta način bomo uspeli priti do situacije, kjer bodo bolniki, ki so oboreli za rakom ali za neko redko boleznjo, lahko imeli dostop do zdravstvene oskrbe. Kajti nesprejemljivo je, da takšnega zdravljenja v Evropi ne moremo zagotoviti. Včasih imajo bolniki v Franciji, v Nemčiji boljši dostop do zdravstvene oskrbe kot morda nekje v vzhodnji Evropi. Kaj torej menite o tem in kako se boste lotili? sprejemanja zakonodaje, ki nam bi lahko pomagala pri doseganju teh ciljev. Naši kolegi, mislim, da bi z velikim veseljem sodelovali pri tem procesu. Torej, hvala lepa vsem za ta vprašanja. Mislim, da imamo nekako dva svežna vprašanja. En glede raka, drugi glede strategije od vil do vilic. Deset minut približno. Hvala lepa za ta prvi krok vprašanj. Ne vem, ali bi stvari dajala v svežnje, ker zdravja ne vidim na ta način, preprosto. Zadevo gledam zelo horizontalno. Mislim, da ne moremo raka videti kot en paket uh, strategije od Vildovilic kot drug paket, kajti če to gledamo tako, potem se bomo vrnili k problemom, s katerimi se, smo se soočali v preteklosti. No, v vsakem primeru. Uh, poskušala bom eh, odgovoriti na nekaj zastavljenih vprašanj. Seveda ne bom eh, morda uspela odgovoriti na vse. Eh. Najprej naj izpostavim naslednje. Nekdo je zelo prav dejal, da je. da morajo državljani in eh, bolniki biti v srcu naše strategije. Ja, tu ni nobenega dvoma. Nobenega dvoma ne za vas, tu v tej dvorani, niti za me, kot komisarko za zdravje in varno hrano. To je prioriteta, tako bo treba delati. Če ne bomo začeli z to dobro voljo, da bodo državljani in eh, bolniki v srcu našega dela, potem ne bomo naredili nobenega napredka. Tako da, kar se mene tiče, je ta zadeva zelo jasna. Zdaj, če me lahko česar koli obtožite za zadnjih 20 let, potem je to to, da sem eh, prekomerno osredotočena na bolnike in državljane. In to se ne bo spremenilo tudi zdaj, ne. ampak moramo biti tudi uravnoteženi pri našem delu, da bomo lahko dosegli naše cilje. Govora je bilo potem tudi o naslednjem. Peter Liza je govoril o tem, da je treba zdaj kanalizirati vso to eh, energijo, ki je bila tistega dne v dvorani. Ja, naj z vami delim tole. Občutek, ki sem ga imela po tistem dogodku, je, da ja, tam je bilo ogromno energije v dvorani, zelo pozitivno smo se vsi počutili, ampak naslednji dan smo, sem se zbudila z težkim bremenom velikanske odgovornosti, ki jo vsi mi nosimo, kajti pričakovanje smo dvignili na visoko raven glede raka, tako da je treba doseči rezultat. Od samega prvega dne smo torej začeli. Uh, z delom, ne le da se sestajamo z deležniki, ampak eh, tudi sama osebno eh, bom eh, vsake dva tedna dobila poročilo o napredku in imeli bomo sestanek vsak mesec, da bomo skupaj dosegli rezultate. Zdaj, ali potrebujemo pravne strokovnjake tudi tu ali novo zakonodajo, ne vem, zdaj ne morem tega odgovoriti. Veliko dobrega se odvija v državah članicah, treba videti, kje so problemi in zato potrebujemo povratne informacije z vaše strani. Hvala tudi glede tega, kar ste rekli glede koronavirusa in eh, glede ravni pripravljenosti. Zelo prav imate in zato od samega začetka menim, da moramo biti proaktivni. Skratka, vsakeč, ko smo slišali za še en potrjen primer v Evropski uniji, sem se takoj sem takoj stopila v stik z ministrom za zdravje iz te države, da vidimo, kaj lahko storimo, kakšne so razmere. Tu gre za to, da smo proaktivni, tu ne gre za to, da potem eh, kasneje ugotavljamo, da bi lahko kaj storili bolje. Ja, seveda bomo delili tudi napake, ampak mislim, da se moramo izzivov lotevati, ko se ti pojavljajo. Tako da v tem smislu sem poskušala vsekakor biti v stiku z vsakim posameznim ministrom za zdravje v državah, kjer so potrdili eh, primere koronavirusa pred eh, svetom. Omenili ste o strategiji od vil do vilic, eh, o načrtu za boj proti raku in endokrini motilci. Kot rečeno na samem začetku, načrt za boj proti raku in strategija od vil do vilic ne bosta ločena elementa. Veliko tega, kar uh, bo v strategiji od Vildovidic, bo šlo tudi v načrt za boj proti raku in obratno. Kajti treba je govoriti o preventivi. Glede endokrinih motilcev veste, da je to velikansko vprašanje. Številni v tej dvorani imate seveda več uh, izkušenj s tem kot jaz, ampak več, ko berem, več, ko se učim, več moram vedeti, ugotavljam. Trenutno poteka torej eh, preverjanje stanja, čakamo na rezultate in uh, imamo že zakonodajo z področja biocidov in pesticidov, to je pomembno. Ni enostavno vrednotiti tvegan in EFSA zdaj opravlja to oceno in delati moramo na način, da bomo lahko ocenili, kaj se dogaja tudi z drugimi snovmi, kaj ti veliko mm, teh stvari zadeva tudi druge generalne direkcije, ne samo moje, ko gre za igrače, kozmetiko in tako naprej. Pripravili bomo torej, predlog v okviru programa od Vildovilic in skušamo ugotoviti tudi, kar ni enostavno, tveganje morebitnega tako imenovanega koktejl učinka. Tako da to je pomembno in to vsekakor imamo v mislih. Več vas je omenilo tudi denar v zvezi z tem. Uh, načrtom za boj proti raku, Veronika je to omenila. Ja, prav je, da imate takšne pomisleke, kajti pogosto začnemo z nekimi stvarmi, potem ni denarja, ampak tu denar bo, ker je komisija to izpostavila kot prioriteto in to je predsednica von der Leyen dejala tudi sama. Tako da denar bo tudi v, tako v okviru postavke za boj proti raku, v okviru postavke za obzorje Evropa, in to dvoje bo šlo z roko v roki, to ne bo potekalo ločeno, vse, kar potrebujemo, informacije z obeh strani, financiranje iz Evropskega socialnega sklada, iz digitalnih skladov, kajti e-zdravje bo tudi zelo pomembna komponenta. Ne morem vam zdaj točno povedati, za kakšne zneske gre, lahko pa vam povem, da glede na to, da je komisija to izpostavila kot prioriteto, vsekakor lahko z visoko mero. Verjetnosti zagotovimo, da bo na voljo denar za boj proti raku. Potem je bilo tu tudi vprašanje enega izmed italijanskih kolegov glede označevanja na prednji strani embalaže. Omenili ste Nutriskor. Torej, v strategiji odvidovilic bomo vključevali tudi to tematiko. Treba se lotiti načela in to je, mislim, da nekaj, kar je bistvo za nas. Načelo je, da imajo potrošniki pravico do jasnih informacij o tem, kaj kupujejo na policah trgovin. Tako da ne morem vam zdaj povedati, kakšno bo to označevanje na prednji strani embalaže. Nutri skor je ena od možnosti, zdaj vidimo, kakšne, gledamo, kakšne različne eh, sisteme se uporablja v državah članicah potreben bo harmoniziran pristop, kajti na ta način so informacije boljše. Vem, da so pomisleki v določenih državah članicah zaradi določenih schem označevanja na prednji strani balaže. Torej, zadevo bomo preučili in upam, da bomo tudi v okviru strategije od Vildo Vilic pripravili nek predlog na to temo. SKP, zeleni dogovor, ja, imate prav tudi tu so določeni pomisliki, ampak moramo se biti zelo na jasnem. SKP mora biti ambiciozna in doseči rezultate, ki jih predlagamo v okviru novega zelenega dogovora. Tako da zdaj opravljamo analizo in to je zahteva tudi Evropski parlament, da torej vidimo, kako SKP lahko izpolni ambicije zelenega dogovora in več informacij bo sledilo. In nekdo je tudi zastavil vprašanje, ali se bom zauzemala za to. Ja, bom. bom. Sem komisarka za zdravje in varno hrano. To je moj portfelj, je pa to tudi moje osebno prepričanje, moj, moj osebni etos. Tako da ja, od vil do vilic, to bo ambiciozna strategija, bodo težave, ampak vsekakor sem odločena, da zaščitimo državljane in potrošnike in storili bomo vse za to, da dosežemo rezultate, ki se od mene pričakujejo dan redkih bolezni. Ja, vem, da danes poteka dogodek v parlamentu. In bom zaključila, da še pred me bo predsednik opomnil, da sem presegla svoj čas. No, to je zelo dober primer, kaj lahko države članice storijo, če sodelujo. Redke bolezni so mm, zelo uh, dober primer zaradi Evropske referenčne mreže. In te Evropske referenčne mreže omogočajo dostop do znanja po vseh državah članicah. In to je primer prakse, ki ga velja podpreti. To je simbol tega, kaj lahko dosežemo, če sodelujemo in mislim, da lahko storimo še bistveno, bistveno več. V tem kontekstu omenjate tudi HTA, Health Technology Assessment, torej eh, oceno zdravstvenih tehnologij. Tu torej delamo na tem to nima podpore vseh deležnikov in držav članic, tu nam lahko pomagate kot parlamentarci z vašimi državami članicami, da pridemo do podpore za to. Sama osebno menim, da moramo narediti korak naprej pri tem eh, predlogu komisije. Ocena zdravstvenih tehnologij je zelo pomembna, HTA, torej za naše bolnike in to moramo storiti. Kako? To izpostavljam na vseh bilateralnih srečanjih z ministri, še posebej s tistimi, ki vem, da imajo veliko skrbi na tem področju. Gre pa za to, da skušamo spremeniti nekaj, kar je v nekem utečenem polisu tako zelo dolgo, da je treba videti, kje lahko kaj storimo, kje smo lahko fleksibilni. Mi kot komisija smo fleksibilni in treba je poiskati načine, kako lahko pomisleke in skrbi odpravimo, da naredimo korak naprej in upam, da nam bo eh, to tudi uspelo. Prav tako zdaj čakamo na oceno Eh, zakonodaje s eh, eh, področja pediatričnih zdravil in pa in pa tako imenih zdravil sirot. Upam, da sem s tem odgovorila na večino vprašanj. Ja, prav je, kar ste dejali glede svežnjev, vse teme so medsebojno povezane. Tako, sedaj prehajamo na na drugi krok, po eno minuto imate na voljo. Bom zelo strok, kajti veliko vas je prosilo za besedo. In eh, če ste nezadovoljni, ker eh, dvigujete tablico in ne pridete na vrsto, vedite, da nisem kriv jaz, ni kriv sekretarjat, krivi so koordinatorji, da niste dobili. Eh, možnosti za govor. Torej, še enkrat uh, začnemo za ELS, gospod Pofjar. Eh, Hvala, gospod predsedujoči, govorila bom švedsko. Strategija od um, vil do vilic želi poskrbeti predvsem to, da bi oskrba s prehrano postala bolj vzdržna. In če si ogledamo oskrbo s prehrano, lahko gotovimo, da je v eh, živilski veriki prisotnih preveč eh, antibiotikov. Kakšne konkretne korake bo naredila komisija v zvezi z uporabo antibiotikov, tako da bo uporaba antibiotikov postala bolj vzdržna? Eh, tudi v zvezi z novo zakonodajo o zdravilih. Boste to zakonodajo posodobili, če se bo izkazalo za potrebno? Hvala lepa, Mirjam Dali za SD. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa komisarka. Zahvaljujem se vam za vašo dostopnost in pa pripravljenost razpravljati o različnih temah. Imam vprašanja. Najprej v zvezi z načrtom za boj proti raku del načrta je, da bi spostavili skupno bazo podatkov v zvezi s tem. Zanima me, kako bi naj deloval ta načrt. Večina držav članic niti nima nacionalnih baz v zvezi s tem. E, imajo podatke, ki so shranjeni na multiplih in pogosto nekompatibilnih platformah. Glede na to, da sedaj nimamo kompatibilne platforme, kako bi lahko uvedli vse evropsko platformo, kako se boste tega lotili. In pa še ena zadeva, ki je že bila omenjena. Kako lahko komisija in pa Evropska unija zagotovi, da bodo zdravila sirote za redke bolezni razpoložljiva v vseh državah članicah? To je zelo pomembno. Kako lahko zagotovimo, da bodo bolniki dobili enostaven dostop do teh zdravil, ne glede na to, kje se nahajajo? Hvala, Andreas Kljuk, za renju. Hvala. Gospa komisarka, da ste danes z nami. Ko gre za COVID-19, je število okužb kar presenetljivo. Eh, jaz sem zdravnik in vem, da se za vsako takšno številko skriva človek. Eh, obseg ukrepov na kitajskem je res izreden. Bol, cele bolnišnice so bile izolirane v, in zgrajene v nekaj dneh. In ne vemo, če je Kitajska naredila vse, kar je bilo možno, ampak moramo se vprašati, kako bi se Evropa odzvala v takšnem primeru. Ne me razumeti na robe, vem, da je to predvsem v pristojnosti držav članic, ampak ko gre za higieno in za odobritev zdravil, pa potrebujemo več Evrope. Torej konkretno, ECDC mora dobiti več virov in več pristojnosti. V primerjavi z ameriško agencijo je naša agencija slabo opremljena. In pa drugič, Um, Birokracija ne sme v kriznih trenutkih zaustavljati postopka odobritev zdravil. Tukaj bi morala agencija za zdravila um, dobiti pristojnosti za pripravo študij, ne samo na prvi stopnji, ampak tudi na drugi in tretji stopnji, zlasti, če gre za nujne zadeve. Kakšne korake predvidevate tukaj? V času koronavirusa je očitno, da Evropa dobro deluje, ko gre za javno zdravje, ampak lahko bi postali še veliko boljši. E Hvala lepa. V imenu ELS-a, Monserrat. Hvala lepa, spoštovana komisarka. Čestitam vam za evropski načrt za boj proti raku in pa za javno posvetovanje, ki ste ga sprož, sprožili. Na ta način bomo lahko približali bolnike deležnikom, institucijam in na ta način bomo lahko določili prednostne naloge tega načrta. Danes se želimo sredotočiti predvsem na preprečevanje. V načrtu se preprečevanje smatra za osnovni steber. Ampak tukaj ne smemo pozabiti tudi ne na mentalno zdravje. Stres, eh, anksioznost lahko povzročajo številne bolezni, tudi raka. Eh, moramo se naučiti upravljati z stresom. Eh, raz Treba je uh, upoštevati tudi psihološka bremena, tudi to so faktori tveganja za nastanek raka. Moramo se zauzeti za zdravo prehrano, zdrav način življenja, boriti se moramo proti alkoholizmu, proti kajenju, prav tako pa potrebujemo preventivne ukrepe na področju duševnega zdravja. Torej, zanima me, ali bo eh, ta načrt vseboval holistične ukrepe tudi na področju duševnega in psihičnega eh, zdravja, zato da bi se lahko izognili grožnji raka. Mikrofon, prosim. E, eh, je prvi. Madame le Commissaire, Monsieur le Président, la stratégie Farm to Fork, par définition, couvre l'intégralité de la chaîne alimentaire. Strategija od vil do vilice je bistvenega pomena, če želimo poskrbeti za prehransko varnost. Pogosto proizvajalci v kmetijskem sektorju ostanejo ob strani. Okrepiti moramo nadzor in izboljšati tudi zdravstvene vidike te prehranske verige. To ne sme postati nevarnost za majhna in srednja velika podjetja ter majhne industrijske akterje. Ti so pogosto prikrajšani zaradi zagotavljanja skladnosti v zakonodaji. V tem primeru imam dve pomembni vprašanji za vas. Prvič, kako lahko zagotovite, da ta strategija ne bo imela negativnega učinka na kmetijske izvoze? Poleg tega me zanima, kako lahko poskrbite za to, da to ne bo handicap za majhne proizvajalce, ki se bodo morali ukvarjati z zagotavljanjem skladnosti in kako to ne bo ukrepilo tudi industrijskih monopolistov. Hvala. Hvala, Günter Zidel za SD. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Ob predstavitvi v Evropskem parlamentu ste pravilno povedali, da želijo državljanke in državljani vedeti, kakšno prehrano kupujejo. To ne velja samo za hranilne urednosti, ampak tudi za izvor, eh, pa tudi za vsebnost genetsko spremenjenih organizmov. Vpliv GSO na človeka in živali ni znan. Predvsem, ko gre za uvožene izdelke, kot so soja ali pa koruza, ima Evropski parlament jasne smernice. Uh, upam, da bo uh, komisija na tem področju poskrbela za napredek. Zanima me, kako boste v bodoče upoštevali uh, mnenja parlamenta pri sprejemanju odločitev. Boste eh, v, pri pripravi zakonodaje od sedaj naprej bolj spoštovali mnenja Evropskega parlamenta? Hvala lepa, Petra Desuter za zelene. No, you, um, Gospa komisarka, hvala, da ste danes z nami in da ste predstavili ambiciozen načrt za boj proti raku imam vprašanje v zvezi z eh, preprečevanjem. To se povezuje tudi z strategijo od vil do vilic, o kateri razpravljamo. Rekli ste, da si boste prizadevali za 50-odstotno zmanjšanje uporabe pesticidov v naslednjih desetih letih. To je, le, to je zelo ambiciozno in dobro, ampak uh, ravno včeraj smo na podlagi študije Eh, Corporate Observatory Europe izvedeli, da obstaja velik pritisk za zmanjšanje standardov glede prisotnosti pesticidov pri uvoženi hrani. Eh, tako da sedaj se lahko zgodi, da si boste vi prizadevali za zmanjšanje uporabe pesticidov v okolju, na področju prehrane, ampak kaj boste pa naredili v primeru tretjih držav, s katerimi sprejemamo trgovinske sporazume, gre za države kot je Kanada, ZDA in one želijo obdržati svoj lobby na področju fitofarmacevtske industrije. Hvala lepa, mislim, da smo sedaj izbrali dovolj konkretnih vprašanj in seveda želimo tudi konkretne odgovore na ta vprašanja. Ja, odgovarjala bom po najboljši moči, vi boste odločili o tem, ali bodo odgovori dovolj konkretni ali ne, ampak prav gotovo se bom k vam še večkrat vrnila. Skušala sem si zapisati vsa vprašanja. GSO. V zvezi z GSO komisija pripravlja zakonodajni okvir, ki ste ga predlagala eh, svet in parlament. Odločite, odločitve glede GSO temelijo na mnenju EFSE, Agencije za varnost prehrane in s tem izpolnjujemo zahteve iz zakonodaje o GSO. Pripravljena sem eh, nadalje razpravljati o tem, kako bi lahko ta sistem postal bolj učinkovit, ampak vse dotlej pa mora komisija spoštovati pravila, ki jih določa eh, preomenjena zakonodaja. Kakor veste, je komisija leta 2017 predlagala usmerjene ukrepe za države članice. Države članice so se lahko za določena področja odločile za opt-out, ampak tega drugi so, so zakonodajalci niso podprli. Kar se tiče antibiotikov, to spada pod program Eno zdravje. To področje si moramo ogledati na horizontalen način uporaba antibiotikov in pa protimikrobna odpornost je zelo široko področje. Sedaj si zastavljamo cilje glede zmanjšanja uporabe antibiotikov. Dobili smo tudi novo zakonodajo oziroma dobili bomo novo zakonodajo o veterinarskih um, zdravilih leta 2022. V tej zakonodaji bomo skušali zmanjšati uporabo antibiotikov v živinoreji. Eh, potrebujemo pa tudi strategijo za boj proti, eh, proti mikrobni odpornosti. Tega se moramo torej lotiti horizontalno. Potem eh, podatkovno področje oziroma podatkovne baze. Vsi se strinjamo glede tega, da moramo poskrbeti za napredek na področju digitalizacije in pa podatkovnih baz. Uh, Eh, obstajajo izzivi na področju podatkov o zdravju. Tukaj moramo poskrbeti za stroga pravila glede zaupnosti in pa pravila upravljanja. Trenutno tukaj preučujemo kar nekaj projektov eh, zato da bi lahko zagotovili interoperabilnost med državami članicami. Kako ste povedali, so nekatere države članice tukaj bolj napredne kot druge in upam, da bomo do konca leta uspeli pripraviti nov predlog za to področje. COVID-19, to se je spet pojavilo v tem krogu vprašanj. No, kar se tiče sodelovanja in raziskav. Torej, tako je po izbruhu smo namenili 10 milijonov evrov za raziskave na področju koronavirusa. Torej, eh, gre za prizadevanja za um, iznajdbo cepiva in uh, ta prizadevanja podpiramo še naprej. Potem duševno zdravje. Če pomeni program eno zdravje One Health, zdravje živali, rastlin in človeka. Potem velja tudi, da je duševno zdravje sestavni del zdravja človeka. Tega ne moremo ločiti od drugih bolezni in seveda moramo razmišljati o tem, kako lahko stres in pa druge duševne bolezni vplivajo na pojav različnih bolezni. Kar se tiče um, vprašanja, ali komisija prilagaja svoja pravila industrijskemu lobiju. Petra, rekli ste, da ste nekaj prebrali o tem. No, jaz ne berem vseh teh poročil, ampak lahko vam zagotovim, da trgovinski sporazumi ne vplivajo na standarde varne prehrane v Evropski uniji. jaz vam lahko zagotovim, da si bom neumorno prizadevala za zaščito potrošnikov in okolja. Kako bomo to dosegli? Ja, tukaj ne gre za kreganje, gre za to, da moramo biti preprečljivi in da se moramo opirati na znanstvena dejstva. Mislim, da je komisija bila tukaj v okviru zelenega dogovora zelo ambiciozna. Ambiciozna bo tudi pri strategiji od vil do vilic. Tukaj je naša stopnja ambicij viša kot kadarkoli prej. Želimo, da bi varnost potrošnikov in okolja bila naša glavna prednostna naloga in tukaj prav gotovo ne bomo naredili koraka nazaj. Samo še ena pripomba. Morda ta pripomba ni konkretna, se mi pa zdi pomembna. Um, tukaj moramo delovati medsektorsko. Ne delamo več v silosih, delujemo na medsektorski način. Tudi pri naših strategijah, in to se mi zdi prava pot naprej. Če dovolite, bi se želela Eh, popraviti. Komisarka eh, Sinekičevič bo prisotna za strategijo, eh, ko gre za endokrine motilce. Uh, Sedaj pa zadnji krok vprašanj. Začenjamo za ELS. Gospod Vrstavljaj. Rukovič. Na švečer ročni. Gospa komisarka, vsako leto je v svetu 450 tisoč umorov in policije številnih držav so uspele vzpostaviti uspešen sistem preiskave teh umorov in privedbo storilcev pred sodišče. Rak je pobil približno 10 milijonov ljudi na leto v svetu. Imamo denar, imamo organizacijo in to je naša obveznost, da vzpostavimo učinkovit, podarjam, učinkovit sistem boja proti raku. Zgraditi moramo sistem dobre, zgodnje diagnoze, dobre, učinkovite profilakse, preventive in skupnostnega dostopa do sodobnih metod zdravljenja. Sicer nam naši državljani tega ne bodo oprostili in če želimo dojeti razsežnost eh, te problematike. Sem namreč eh, zdravnik, ki se dolgo leta ukvarjam s to tematiko in lahko povem, da je, bo tretjina izmed nas, ki sedimo tu, umrla zaradi raka. <laughs> Ja, hvala, da ste nas tako prestrašili. Herman Terč za IKR. E Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana komisarka. Znana je publikacija strategije, ki se imenuje Od vil do vilic. Večkrat smo poslušali komisijo v zvezi s tem. Znižali naj bi uporabo pesticidov, izboljšali dobrobit živali in pa dodali nove okoljske zahteve za kmete. To pomeni obremenitve in prepovedi agroživilski sektor eh, se že sedaj sooča z številnimi zahtevami in zato so kmetje zelo frustrirani posod po Evropi. Še posebej v Španiji eh, so kmetje iz Ekstremadure v pravi vojni in to upravičeno. Eh, če ne boste upoštevali posledic svojih strategij, bo vaša strategija mrtva, še preden se bo začela. Mislim, da bi pri tem morali poslušati kmete vsaj toliko kot pa druge fundamentaliste in pa ideologe. Zanimam, kako boste v novo strategijo vključili vidike trgovinske politike, tako da bi preprečevali uvoz kmetijskih izdelkov, ki um, so proizvedeni način, ki je pri nas prepovedan. Viljana Boržane, naslednja. Hvala. No, jaz pa sem eh, strokovnjakina na področju športne medicine in vse spodbujam naj se več ukvarjajo s športom, zato da uh, ne bodo zboleli za rakom. Ko govorimo o raku, moramo povdariti tudi pomen uh, prehranjevanja. Evropa vsako leto postaja debelejša in pa bolj bolna. Naš načrt za boj proti raku in pa strategija od vil do vilic je naša priložnost za reševanje življenj. Poprečni potrošnik hitro sprejema odločitve o nakupu. Zato mislim, da je Nutri skor dober sistem. Potrošnik lahko s pomočjo tega sistema na enostaven način eh, sprejme svojo odločitev. Ta oznaka je sedaj priporočena strani šestih držav članic, ki imajo 232 tisoč prebivalcev, to je več kot polovica prebivalcev Evropske unije. Ta oznaka je torej eh, široko sprejeta med evropejci. In sprašujem vas, Kdaj lahko pričakujemo objavo um, evalvacije v okviru prizadevanj za boljšo zakonodajo v zvezi s tem? Uh, Federik Federlej. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala za vašo dostopnost in iskrenost. Omenili ste, da bomo v okviru strategije od vil, do vilic vključili tudi ukrepe za dobrobit živali. V naših priporočilih smo že eh, podali zahteve za dobrobit eh, živali. Mislim, da smo tukaj v prejšnjem mandatu sprejeli nekaj dobrih eh, pobud, ko gre za veterinarsko medicino, ko gre za dobrobit živali in tako naprej. Ampak sedaj moramo poskrbeti tudi za ustrezno izvajanje. Čeprav nekatere države članice temu nasprotujejo. Potem drugič. Um, rak. Um, v, na švedskem in pa na norveškem veliko manj ljudi umre uh, za rakom, ki so posledica um, kajenja zaradi posebnega proizvoda, ki ga tam uporabljamo na mesto cigaret. Ali boste preučili to možnost? 80 odstotkov zdravil v Evropi se proizvede v Aziji. In v času koronavirusa imamo vedno večjo potrebo po teh zdravilih, ki jih zdaj v Evropi primankuje. Kaj bomo storili, če bo teh zdravil zaradi trenutne situacije primankovalo? Enako velja tudi za nekatero medicinsko opremo, naprimer za higijenske maske in tako dalje. Kaj se bo zgodilo, ko se bodo izčrpale te zaloge? Na to pa še evropska zakonodaja, ko gre za izmenjavo zdravil med evropskimi državljani. Vsi evropski državljani morajo imeti enak, enakopraven dostop do zdravil, obenem mora biti tudi zelo transparentno zagotovljeno spremljanje zdravljenja v Evropi. Potrebujemo tudi skupno podatkovno bazo ali pa informacijski sistem, tako da bi lahko izmenjavali informacije tudi o samih cenah zdravil, o zalogi in stanju v vsaki državi članici. Vila, hvala za guje, Mike Wallace. Hvala lepa. Strategija od vil do vilic ne uporablja, ne daje podatkov o celotni proizvodnji mleka in mesa v Evropski uniji. Vem, da je to samo osnutek poročila, morda bo to na koncu drugače, ampak. Eh, če si želimo soočiti s problemom prekomerne pridelave in pa porabe mesa, um, tukaj bi morali imeti podatke o tem, če želimo govoriti o varni oskrbi s, prehran, s, eh, s prehrano. Komisija je v predstavitvi strategije od Vildo Vilice trdila, da bi zmanjšanje uh, živine privedlo do uh, razseljevanja iz podeželja. To ni res. Je pa res, da od živinoreje prihajajo številne emisije metana, prav tako se eh, za krmo živinska industrija zanaša na monokulture. Zanima me, ali menite, da bi bilo smiselno sprejeti. Eh, merila glede števila živin na kmetijo. Če bi kmetije presegle te, eh, to število, ne bi več eh, dobile subvencij. In ali se strinjate s tem, da je naša proizvodnja mesa v tem trenutku preveč intenzivna? Lepo zdrav, gospod komisarka. Zahvaljujem se vam za vaše delo. Strinjam se z eh, pomisleki glede sistema. Notri skoraj imam pa še dve vprašanje. Najprej, kako se lahko zdaj eh, borimo, če pa pozivamo k boju proti pesticidom in eh, biocidom, ob enem pa uvažamo hrano iz številnih držav, ki niso usklajene z našimi evropskimi standardi. Potem glede boja proti eh, raku, lahko tu spregovorim kot zdravnica, kako se lahko Evropa učinkovito bori proti raku, ob enem pa odpira raku svoj trg hrane, ki vključuje eh, eh, kancerogene snovi, mutagene eh, snovi in endokrine motivce. Kakšne konkretne ukrepe nameravate sprejeti, da se olajša tudi državljanom v ekonomsko slabšem položaju dostop do zgodnega odkrivanja diagnostike in zdravljenja? Hvala, Eleonora Evi iz nepovezanih poslancev. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Če želi komisija res spremeniti način uživanja in potrošnje prehrane, potem mora biti strategija od vil do vilice drzna in ambiciozna. Eh, moramo spregovoriti o realnosti živinoreje. Verjetno ni treba, da naštevam vsa dejstva v zvezi z eh, vplivom eh, živinoreje na kakovost tal, na podnebne spremembe, na okolje. Um, Prav tako pa je tukaj tudi grožnja proti mikrobne odpornosti. Na tisoče živali trpi, eh, saj so izkoriščene v Evropi in pa v drugih državah, iz katerih uvažamo. Evropejci so jasno povedali, kakšno je njihovo mnenje v zvezi za pobudo, ki je dobila več kot 1,5 milijona evrov, ki so želeli odpraviti, eh, podpisal, prosite, ki so želeli odpraviti kletke v živinoreji. Eh, EFSA je nedavno objavila tri poročila o živalski dobrobiti in je ugotovila, da je sistem v ekološkem kmetovanju boljši kot v konvencionalnih sistemih. Odbor regij podpira postopno odpravo kletk. Strategija od Vil do Vilic je tako edinstvena priložnost, da končno popravimo zastarelo zakonodajo o dobrobiti živali in da končno um, odpravimo uporabo kletk uh, pri živinoreji. Tako sedaj moramo oditi, pravi predsedajoči, nadomestil me bo Bajs uh, Eichhout. Eh, komisarka pa ima na voljo deset minut za odgovore. Thank you very much. Um, Hvala. Moji odgovori na nujno po vrstnem redu. Prvič, jaz poslušam kmete, kmete je treba poslušati, eh, moramo jih podpirati v tem prehodnem obdobju, moramo jim pomagati in ponuditi alternative. Vse to je zelo pomembno, z njimi moramo sodelovati in z njimi že sodelujemo, recimo na področju izobraževanja, tako da se lahko zatekajo k alternativnim oblikam vzdržnega kmetijstva. Potrebujemo tudi uh, pobude za kmete, zato, da nas bodo spremljali med tem prehodnim procesom. Eh, ne morem dovolj povdariti, da bomo imeli v strategiji od vil do vilic eh, zelo stroge cilje, jasne cilje tudi glede uporabe pesticidov. To sem že večkrat povdarila in želim, da je to popolnoma jasno. Prehrambeni odpadki. To se je pojavilo v povezavi z zdravim načinom prehranjevanja. Razmisliti moramo, kako ravnati z odpadki v hrani. V tem trenutku v Evropski uniji nima vsakdo vsak dan dostopa do zdravega obroka, pa vseeno mečemo stran toliko hrane. Uh, Zato je jasno, da moramo ta problem vključiti v našo strategijo. Razmisliti moramo o vzdržni, vzdržnem prehranjevanju in moramo razmisliti o zdravem načinu prehranjevanja. To je pomembno tudi za preprečevanje. Nekdo je vprašal, da se je pojavila evalvacija refita, to se bo pojavilo ob istem času kot strategija od vil do vilic. Dobrobit živali, ja, to je zelo pomembno področje. To je naša prednostna naloga in lahko vam zagotovim, da si bom ogledala zakonodajo na tem področju. Mislim, da bi morali prenoviti to zakonodajo oziroma razmisliti o tem, kaj je treba spremeniti. Pomankanje zdravil. No, zato seveda ne obstaja en sam vzrok. Eh, ko govorimo o dostopu do zdravil, moramo razmišljati o cenovni dostopnosti, o dostopnosti zdravil, o schemah eh, povračila stroškov za zdravila. Um, mi preu... Um, torej, um, Agencija za zdravila ocenjuje dostop do zdravil v zadnjih nekaj letih, eh, tudi ko gre za zdravila sirote in pa redka zdravila. Morda bi tukaj lahko poskrbeli za določene spremembe in bi lahko poskrbeli za to, da bodo države članice več sodelovale med seboj na različne načine, tako da bomo lahko zagotovili um, boljše cene in pa učinkovitejše scheme za povračilo stroškov. Eh, do konca leta 2020 bomo predstavili strategijo od vil do vilic. V zvezi s tem bi želela omeniti tudi to, No in to se povezuje tudi z koronavirusom in z zaščitno opremo. Vem, da so države članice tukaj eh, zahtevale uh, skupni razpis za pridobitev zaščitne opreme. Potem nutri skor. Ja, pripravljamo poročilo komisijo v zvezi s tem. V tem trenutku je ta sistem prostovolen. Mislim, da bi morali poskrbeti za harmonizacijo in komisija bo k malu pripravila predlog v zvezi s tem. In pa še odprava klet pri reji živali. Eh, mislim, da bo um, ta pobuda zaključena septembra in komisija ima potem šest mesecev, da se odzove na to. Lahko vam zagotovim, da to jemljemo zelo resno. In pa še uh, zadnja točka. Govorili ste o raku in o 450 tisočih eh, umorih letno v Evropski uniji. Dobro, pravite, da ste onkolog eh, in da govorite o tem eh, na podlagi vaših izkušenj, ampak tudi jaz sem se v preteklosti veliko ukvarjala z rakom in mislim, da tukaj ne smemo širiti panike in straha. Moramo se posvetiti predvsem področju preprečevanja. Eh, dejavni moramo postati na področju preprečevanja na različne načine, ki ste jih omenili danes. Tukaj ne gre samo za eno področje, ampak gre za horizontalni pristop. Ko govorimo o strategiji od vil do vilic, bomo tudi v okviru te strategije prevideli Mm, preprečevalne ukrepe, saj je del preprečevanja raka tudi zdrava prehrana. Podobno velja za zdravila. Tako da strinjam se z vami, eh, no, morda je bilo tolmačenje slabo, ampak meni se ne zdi smiselno, da širimo paniko in strah v zvezi z rakom. Dolgo je trajalo, da smo se lahko začeli odprto pogovarjati o tem in zato moramo k temu pristopiti na pozitiven način in za vero, da lahko poskrbimo za spremembe. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sem bila danes z vami. Najlepša hvala, gospa komisarka. verjetno bo treba te jezikovne težave urediti na bilateralni ravni. Najlepša hvala za to, da ste odgovorili na skoraj da vsa vprašanja, to zelo cenim. Celotni Evropski parlament, še posebej pa ta odbor, seveda že težko pričakuje predlog za strategijo od vil do vilic, ki bo pred nami konec marca. Prav tako se veselimo vseh drugih predlogov prosila me je obeno gospa komisarka tudi, da naj na njo ne pritiskamo preveč, z veseljem bomo ustregli. Ob pol enih bo v tej sejni dvorani nadaljevala delovna skupina o zdravju, ukvarjali se bomo z rakom, kar je seveda zelo pomembna tema. Ob pol treh pa prosim vse ostale, da se vrnete v to sejno dvorano, saj bomo začeli z volitvami, z glasovanjem, izglasovali bomo podpredsednika. Prosim, da vzamete svoje eh, glasovalne kartice in se vidimo ob pol treh. Hvala.